the president well colleagues we're resuming uh... no kolegice in kolegi gremo naprej z obrazložitvijo glasov preden pa se lotimo tega mi dovolite naj pozdravim delegacijo kanadskega zveznega parlamenta in tudi predstavnike misije Kanade v Evropski uniji. Gospod David Tilsen je vodja delegacije, ki zastopa volilno okrožje Toronta. Eh, so pa prisotni tudi senatorji iz Quebeca in Britanske Kolumbije. To so eh, predstavniki že obstoječih dobrih odnosov med Evropskim parlamentom in kanadskim parlamentom. Imeli smo že več sestankov, tudi včeraj in danes jutri pa bodo odpotovali naprej v Kebrnhaven na pogovore z bodočim predsedstvom. Želim jim, da se imajo ob svojem obisku v Evropi zelo lepo in da bodo zadovoljni odšli naprej. Sedaj pa obrazložitev glasov v zvezi s poročili, o kateri